Eh, skupina EKR je predsednika parlamenta obvestila, da gospod Markus Precel ni več član te skupine in sicer od 12. aprila tega leta. In je sedaj eh, med neopredeljenimi poslanci.